Izraela in Palestine, ti dve točki boste obravnavani na podlagi izjav komisije in sveta, ne pa na podlagi izjav komisije podpredsednice komisije oziroma visoke predstavnice. Tretja sprememba. Neposredno po razpravi o izvajanju Goldstonovih priporočil glede Izraela in Palestine bomo dodali še eno točko in sicer izjavi sveta in komisije glede stanja civilne družbe in nacionalnih manjšin v Belorusiji. Glasovanje pa bo potekalo marca. Četrta sprememba. Neposredno po enominutnih govorih bo dodana naslednja točka. Izjava komisije glede obsežne naravne katastrofe v avtonomni regiji Madeire. Glasovanje bo potekalo marca. Spremembe v četrtek. Tu imamo tri spremembe. In na ta način spreminjamo prejšnjo različico dnevnega reda glede poročila Patrao Neves glede skupne ribiške politike. Tu bo čas za govor dodeljen tudi svetu. Druga sprememba. Po poročilu Patrao Neves bo dodana naslednja točka. Izjava komisije glede varnosti v železniškem prometu, vključno z evropskim sistemom signalizacije. Tu ne bo resolucije. In še tretja predlagana sprememba. Glasovanje se bo začelo ob 11.30. Torej jutri v četrtek. Če nadaljujemo s četrtkom, skupina socialistov in demokratov je prosila, da bi glasovanje o poročilu Lene glede letnih računov določenih vrst družb v zvezi z mikroentitetami, torej da se to glasovanje preloži. S tem v zvezi dajem besedo gospodu Šulcu. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, v skupini socialdemokratov smo vodili zelo intenzivno razpravo o poročilu Lene.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 je imela zjutraj zelo zanimivo razpravo o poročilu Lene. V naši politični skupini nismo prišli do konca s to razpravo. To se pač dogaja v političnih skupinah. Vendar pa imamo mi eno željo, namreč da bi nam kolega Lene dal priložnost, da bi do marčevskega zasedanja ponovno razmislili, katero pot naj uberemo in kako naj se mi umestimo kot socialdemokrati. Namreč različne zamisli obstajajo v naši politični skupini in hvaležni bi bili, če bi lahko to razpravo pripeljali do konca. Gospod Lene, ali nam date možnost, da bi prestavili glasovanje na marčevsko zasedanje. To bi pomagalo nam, mislim pa, da tudi še marsikateri drugi politični skupini. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Gospod Šulc, sprašujem, ali želi kdo besedo v podporo temu predlogu. Kdo želi podpreti to? Izvolite. Predsednik, moje sehr verehrte Damen in gospodje. Gospod predsednik, dame in gospodje, zdi se mi dobro, da se socialdemokrati zelo intenzivno ukvarjajo s tem poročilom, vendar pa bi rad povedal, da smo decembra 2008 skoraj da soglasno sprijeli odločitev, s katero smo zahtevali od Evropske komisije, da predloži skoraj da ravno tak predlog, kot ga sedaj obravnavamo. In parlament se pač mora držati tega o čemer je odločal in spoštovati izraženo voljo te hiše. Vedno obstajajo pomisleki, da se odprta vprašanja razrešijo v odboru za pravna vprašanja. Ta kompromis je sedaj zrel za odločanje. Kljub temu pa razumem, da bi lahko bilo smiselno, da bi krok tistih, ki podpirajo to poročilo, še razširili. Če prizadevanja kolega Šulca gredo v smer, da zagotovimo še večjo podporo, potem nimam nič proti temu, da se to prestavi. Mnenje politične skupine je morda drugačno, ampak mislim, da bi socialistom morali dati možnost, da se nekaj naredi za srednji razred in za razbremenitev srednjega razreda. Če kdo še vypovedeti Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Izvolite. Ja. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Želim se zahvaliti gospodu Leneju za to, kar je povedal, ampak rad bi tudi prosil, da bi v takih okoliščinah uložili predloge sprememb in opravili razpravo, kajti zaenkrat imamo samo postopek, ki ne predvideva razprave. Gospod Šulc. Hvala lepa. Naj še enkrat ponovim. Mi smo za razpravo. Prosimo samo za odložitev glasovanja. Moram pa še nekaj dodati. Razumem, skromno željo gospoda Lene, ampak naši politični skupini, gospod Lene, velja demokracija in ne morem vam obljubiti nobenega rezultata. Hvala lepa. Hvala za vaše prispevke. Sedaj bomo glasovali. Kdo je za, da se sprejme predlog gospoda Šulca oziroma skupine SD? Dvignite roke, prosim. Hvala. Kdo je proti? Hvala lepa. Predlog je bil sprejet. Glasovanje v zvezi s poročilom Lene glede letnih računov, glede določenih vrst družb, vključno z mikroentitetami, torej ta predlog je bil sprejet in s tem je sprejet tudi dnevni red. Gospod Svoboda, izvolite. Gospod predsednik, zelo na kratko. V zadnjih dveh dnevih oziroma v dveh ali več dnevih smo imeli dve pomembni nominaciji veleposlanika v ZDA in posebnega odposlanca za Afganistan. Ta imenovanja, te nominacije so nekoliko sporne in predlagam, da se zdaj vsebinsko ne spuščamo v to, ampak preden bi te osebe nastopile svojo funkcijo, prosimo, da jih povabite v odbor za zonanje zadeve, da lahko opravimo intenzivno razpravo in upam, da bo predsedujoči svetu in predsednik komisije podprl to idejo. Dobro, hvala lepa, upoštevali bomo ta predlog. No. Hvala. Naslednja točka na dnevnem redu izjavi sveta in komisije EU 2020. Nadaljne ukrepanje po neuradnem srečanju Evropskega sveta 11. februarja 2010. Dame in gospodje, Predsednik Evropskega sveta, gospod Van Rompuy, bo prvi dobil besedo. Dovolite mi, da povem, da je to njegov prvi nastop. Gospod predsednik, tokrat prvič nastopate na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu. Zato smo se dogovorili, da bo ta nagovor lahko nekoliko daljši. Gospod predsednik je namreč želel, predstaviti svoja stališča tudi o nekaterih drugih temah, tudi institucionalne narave. Želel je namreč na